sunim. Prosim, da sedete na svoje mesta, dame in gospodje. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch zehn Tage nachdem der Taifun Haiyan Drage kolegice in kolegi, več kot deset dni potem, ko je uh, eh, tajfun divjal na Filipinih z več kot 300 km na uro, uh, Eh, je situacija še vedno dramatična. Zagotovo ste videli, da ljudje nimajo pitne vode, da nimajo hrane in da prenučujejo na prostem. Pomoč eh, prihaja na Filipine, ampak določeni deli, ki jih je katastrofa prizadela, so še zmeraj odrezani od sveta. Tam vlada neverjeten kaos. Boriti se je potrebno tudi števil, proti številnim epidemijam. Eh, veliko ljudi je še zmeraj pogrešanih, eh, ljudje se še zmeraj borijo za preživetje, eh, našli so tudi številna trupla. Mednarodna skupnost mora storiti vse, kar je v njeni moči, da pomaga ljudem v stiski. Pomagati bo potrebno tudi pri obnovi vasi in mest. Evropska unija se je zavezala, da bo posredovala tako humanitarno pomoč, kakor tudi uh, dolgoročno pomoč. Glede na dramatično situacijo pa moramo storiti še več. Več kot 11 eh, milijonov uh, ljudi je prizadela ta katastrofa. Številka, številke so zares grozljive. Uh, 6000 660 tisoč ljudi je izgubilo streho nad glavo. 22 tisoč ljudi je še zmeraj pogrešanih. Umrlo naj bi več kot 2500 ljudi, najbrž ste eh, te številke že videli, ampak eh, organizacije za humanitarno pomoč pravijo, da eh, bo ta številka na koncu najbrž še višja. Mi kot Evropski parlament eh, želimo pomagati, eh, kolikor lahko, eh, pri obnovi in zagotovo se dame in gospodje strinjate z mano, da moramo biti solidarni do družin in žrtev tega tajfuna. Zato vas prosim za minuto moka. herzlichen Dank. Najlepša hvala. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Drage kolegice in kolegi, zelo me veseli, da lahko danes pozdravim 150 šolark in šolarjev. Eh, ki eh, sodelujejo pri prireditvi Euronest eh, Skola 2013. Prisrčno dobrodošli. Zwei Tage lang haben die Jungen dva dneva eh, so šolari iz držav članice Evropske unije, pa tudi iz Azerbajdžana, Gruzije, Ukrajine in tako naprej eh, tukaj v Evropskem parlamentu razpravljali o ključnih temah vzhodnega partnerstva. Mladi sodelujejo pri eh, demokratičnem eh, procesu, razpravljali so o številnih eh, temah in najlepša hvala, da ste sodelovali na eh, tem zasedanju. Zahvaljujem se vam za živahne razprave, o katerih so nam poročali. Najlepša hvala, slišali smo, da je bilo v razpravi slišati veliko navdušenja in da ste izkazali veliko goričnost. Hvala lepa in veliko uspeha pri vaši življenjski poti. Sedaj pa ponovno pričenjamo eh, zasedanje Evropskega eh, parlamenta, ki smo ga zaključili 24. oktobra in za eh, besedo je prosil gospod Stija. Izvolite. Gospod predsednik, Danes zjutraj je na sto tisoče eh, ljudi eh, počastilo spomin na napad na Vukovar. Sprehodili so se od bolnišnice do eh, največjega množičnega grobišča v Evropi prvič obhajamo uh, ta dogodek v Vukovarju, odkar, uh, se je, odkar je Hrvaška v Evropski uniji. Zato se je manjša skupina obiskovalcev uh, danes uh, odpravila celo sem do Strasburga in sedijo z nami tukaj v dvorani. Uh, Mislim, da bi morali počastiti spomin na žrtve v Vukovarju in eh, mislim, da se bi morali zahvaliti tudi vsem tistim, ki so poskrbeli za to, da danes eh, živimo v mirni in združeni Evropi. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Stija, za to sporočilo. Zapisnik k, eh, z dni 24. oktobra ste prejeli, ima kdo kakšno pripombo, ne, potem je zapisnik sprejet. Sedaj pa prehajamo k sporočilom predsednika. Pristojne oblasti Republike Nemčije so mi sporočile izvolitev Gabriele Štauner z 30. oktobrom 2013 in eh, gospe Hiltrud Breyer z 31. oktobrom 2013. Gospa Štaner bo nam domestila gospo Weisberger, gospa Brajer pa uh, gospo Katarino Brandner v skladu z sedmim členom prvim odstavkom o izvolitvi poslancev Evropskega parlamenta in v skladu z četrtim členom eh, odstavkoma 1 in 4 poslovnika Evropskega parlamenta. Parlament eh, pozdravlja izvolitev gospe Štavnerjeve in gospe Brajerjeve za poslanke Evropskega parlamenta za 30. oziroma 31. oktobrom 2013. Pozdravljamo eh, vaju eh, v Evropskem parlamentu in skladu z tretjim členom, drugim odstavkom poslovnika. Eh, je potrebno najprej uh, ugotoviti, da gospa Štavner in gospa Brajer ne upravljata nobenega mandata, ki ne bi v skladu eh, z opravljanjem mandata evropskega poslanca. Polska vlada pa mi je posredovala zahtevo uh, za ukinitev imunitete gospoda Tadeoša Čimanskega od e, Evropske ljudske stranke in pa e, iz stranke socialistov in demokratov sem prejel nekaj predlogov za imenovanja. Ta, ti predlogi bodo e, v zapisniku današnje seje, če ne bo nobenih pripomp, e, bodo ta imenovanja e, potrjena. Odbor mi je posredoval, pristojni odbor mi je posredoval eh, besedilo, ki ga je sprejel eh, parlament. V skladu z pravilom 216 eh, velja to besedilo za sprijeto, če 24 ur po njegovi objavi ne bo nobene zahteve poslanske skupine ali 40 poslancev, da bi o tem glasovali. skupaj z eh, predsednikom sveta uh, sem podpisal deset uh, zakonodajnih aktov, ki bodo ravno tako objavljeni uh, v zapisniku današnje seje. Sedaj pa prehajamo k spremembam oziroma k sprejetju dnevnega reda. 13. Eh, novembra smo eh, pripravili pri konferenci predsednikov eh, osnutek dnevnega reda in slišal sem, da naj bi skupina zelenih podala dodatn predlog. Ja, mm, želimo eh, podati predlog glede glasovanja o večletnem finančnem okviru. No, na to se lahko usredotočimo, ko bomo eh, v sredo o tem glasovali. No, pravi gospod.